zbori začeli s pogajanji. Še zadnje obvestilo, potem dobijo besedo kolegi, ki so za njo prosili. Naj vas obvestim, da smo skupaj s predsednikom sveta sprejeli odločitev, da bo predsednik Tajani jutri podpisal dva akta v zvezi z običajnim zakonodajnim postopkom skladno s pravilom 78 parlamentarnega poslovnika. Naslovi zakonodajnih aktov pa bodo objavljeni v zapisniku današnje seje. Preden se lotimo dnevnega reda, pa besedo dobijo trije kolegi. Najprej gospod Fronculika, postopkovno vprašanje. Uh, uh, uh, Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, 20. novembra je v Kijevu potekal forum nacionalnih manjšin v Ukrajini. Tudi romunski, polski, mađarski, slovaški, bolgarski, tatarski judovski predstavniki manjšin so razpravljali o novem zakonodajnem aktu na področju izobraževanja. Ta prepoveduje manjšinam, da svoje otroke izobražuje na vseh ravneh. Člen 7 govori o tem. Gibanje Svoboda politična stranka v Ukrajini je prekinila zasedanje tega foruma, vse prisotne na forumu so evakuirali, predlaga na parlament za zame stališče glede tega pomembnega vprašanja. Zauzeti moramo tudi stališče do tega, kakšen položaj je zauzela ukrajinska vlada do to vrstnih nestrpnosti. Ukrajina je partnerska država, zato mora spodbujati vrednote in načela, ki veljajo pri nas, spoštovati morajo tudi pravice nacionalnih manjšin, še posebej njihovo pravico do izobraževanja v maternem jeziku. Najlepša hvala. Hvala lepa, smo si pribeležili vaše pripombe. Gospa Šujica je naslednja. Dvore. Postopkovno vprašanje. Uh, uh, Rada bi govorila o svoji materinščini. Torej, v tem trenutku se čutim dolžno obvestiti parlament, da je Hrvaški sabor prekinil z zasedanjem, enako velja za Bosansko-Hercegovski sabor, zato ker se trenutno sprejema sodba v Hagu glede šestih hercegovskih Hrvatov, ki bi morali odgovarjati zaradi obtožb. Ampak eden od generalov, general Praljak, je pred pol ure spil kozarec strupa v dvorani v Hagu in novinari pravijo, da je umrl v bolnišnici v Hagu. Ti parlamenti so prekinili z zasedanjem. Kot sem prej povedala, jaz sem kot hrvaška poslanka dolžna, da vas obvestim o tem, kaj se trenutno dogaja in kakšne odločitve sprejema Haško sodišče do, v zvezi z dogajanjem v času vojne v Bosni in Hercegovini. Mislim, da je to, kar je sodišče vzelo v obzir glede Hrvaške, nekaj, kar ne drži. Hvala. Hvala za te pomembne informacije, gospa Intvel. Yes, want... Hvala, gospa predsedujoča. Vsi vemo, da politične razprave včasih lahko postanejo precej emocionalne in razgrete. Ampak moram reči, da sem bila zelo šokirana čeprav sem že nekaj časa aktivna v politiki, ko sem videla, kako so obesili slike šestih polskih kolegov. Predsednik Tajani se je nemudoma odzval in tudi pozval parlament da zaščiti teh šest polskih kolegov. Ministerski predsednik Polske je obsodil ta dejanja, ampak Istočasno je rekla tudi, da pogledajte, kako se obnašajo vaši poslanci, kako žaljive izjave podajajo o Polski. Ampak njen prijatelj, podpredsednik tega parlamenta je podal sorodne pripombe glede teh kolegov, tudi jaz. Seveda obstaja svoboda izražanja in govora za vse, ampak vseeno si želim, da bi bili drug do drugega nekoliko bolj spošljivi. Upam, da bo predsednik Tajani pritisnil na polsko vlado, da bo ne samo zaščitila fizično telesno integriteto polskih kolegov, temveč da bo zagotovila tudi svobodo izražanja, tudi v trenutkih, kadar ljudje govorijo stvari, ki vladi niso povšeči. Hvala. Najlepša hvala za to pomembno izjavo. Kot veste, predsednik Tajani ukrepa. Beseda spoštovanje je beseda, ki bi jo morali bolj pogosto uporabljati. Tako da hvala lepa, kolegice in kolegi. Še nekdo maha v dvorani? Gospod Dartmouth, izvolite. Um, hvala lepa, gospa predsedujoča. Postopkovno vprašanje. Gospod Intfeld bi rad vprašal naslednje. Ali je enako predana ko gre za svobodo izražanja, tudi kadar se to vrstne zadeve dogajajo znotraj parlamenta in ne samo izven parlamenta? Bom jaz odgovorila na to vprašanje, odgovor je da. Tako, zdaj pa res nadaljujemo z dnevnim redom. Končni dnevni red, še nekdo želi besedo? Gospa Harams, se upravičujem, se vas pregledala. Yes, Mrs. Gospa Harams, Vidim, da želite besedo, izvolite. Dnevnega reda se bomo že še lotili. Uh, Želela sem samo nekaj dodati k temu, kar je povedala kolegica v imenu skupine Alde. Meni se je zdelo to res izjemno zaskrbljujoče, namreč ko sem na družabnih omrežjih videla slike večjih kolegov iz Polske. Šlo je za slike, ki so kazali, da naši kolegi visijo na vislicah. To res ni nekaj, kar bi lahko sodilo v področje svobode izražanja. Mislim, da je to kriminalno dejanje. Spoštovati moramo seveda svoje kolege. Od kolegov v predsedstvu pa seveda pričakujemo, mednje sodi tudi podpredsednik iz Polske, da zahteva opravičilo za to dejanje in da zahteva seveda tudi ustrezne ukrepe, po mojem šlo tu za kriminalno dejanje. Harms. Hvala lepa, gospa Harams. Gre za izjemno resno vprašanje. Smo si pribeležili, plenarno zasedanje seveda podpira vse te vaše pomisleke in skrbi. Vse več se vas javlja k besedi, res ne želim opraviti razprave s tem v zvezi, ampak besedo dobi gospod Kazlodovski.

sam pa bi rad prosil parlament, da pokaže solidarnost tudi z dvema nekdanjima članoma Evropskega parlamenta, ki sta zaprta v Španiji. Mislim, da bi morali prenehati s tem mavkom glede zadev, ki se tam odvijajo. Hvala. Hvala lepa. Končni dnevni red je sprejela konferenca predsednikov 15. novembra skladno s pravilom 149. Dnevni red je bil razdeljen. Posvetovali smo se s političnimi skupinami, predlagala bi par sprememb. Najprej izjava komisije v zvezi s sklepom, ki je bil sprejet pri svežnju o pravičnem obdavčenju številka 2, to smo preložili. Izjava komisije v zvezi s smrtonosnimi poplavami v Atiki je dodana kot tretja točka, kar zadeva jutrišnje poročilo gospoda Geigerja glede mobilizacije rezerve v letu 2017. To bomo dali na glasovanje. Glasovanje o poročilu gospe Sakorafa o sporazumu med EU in Libanonom, ko gre za znanstveno-tehnološko sodelovanje, to je preloženo. Ali kdo nasprotuje tem spremembam? Kot kaže ne, tako da so spremembe potrjene. Še nekaj za jutri. Odbor Libe je sprejel poročilo o imuniteti gospe Ferrara skladno s pravilom 99 parlamentarnega poslovnika. O poročilu bomo glasovali v četrtek. Dnevni red je zdaj spremenjen in sprejet. Zdaj se pa res lahko lotimo prve točke na dnevnem redu in sicer proračunskega postopka za leto 2018. Prvi na seznamu je predsednik odbora za proračun, gospod Artui. Bomo počakali nek